Kolegi in kolegice, lepo prosim, da začnemo s sestankom. Najprej naj vas vse pozdravim zopet med nami. Upam, da ste uživali v poletnih počitnicah. Danes imamo na dnevnem redu dve ključni točki, pred seboj imate osnutek dnevnega reda, če ste z njim zadovoljni, ga lahko sprejmemo. Dobro. Najlepša hvala. Potem pa naj vas opozorim na zapisnik z 12. in 13. julija, ki ga lahko danes sprejmemo. Če ni ogovorov, potem lahko zapisnika sprejmemo. Potem pa prehajamo na tretjo točko. Tu je proračun za leto 2011. Obravnavali bomo predloge sprememb. Potem pa se bomo lotili glasovanja, ko bo obravnava predlogov sprememb končana. Dajem besedo poročevalki za proračun, gospe Dominik Rike. Izvolite. Izvoli. No, tako, uh... Hvala, eh, gospod predsednik. Eh, tako da bo šlo tako za razpravo kot za glasovanje v zvezi s tem poročilom o proračunu 2011 na področju prometa in uh, svet eh, se je, uh, je izjasnil uh, in sicer na podlagi sklepa Koreperja uh, julija meseca. Uh, šlo bo za sklep o vseh predlogih sprememb. Uh, in sicer 28., 29. in 30. septembra, potem plenarno zasedanje, ki je ki je predvideno za oktober mesec. E, šlo bo za samo eno branje. E, potem sklep iz 7. E, junija trialoga. Tu so pomembne, pomembne postavke, ki se nanašajo na, na letno časovnico, potem tudi 60 milijard Eh, v obliki jamstev, potem strategija, vzpostavitev Evropske eh, službe za zunanjo, eh, zunanje delovanje in vse tisto, kar vpliva na, na ta proračun in eh, prednosti eh, pa še niso bile upoštevane s strani sveta in zdi se, da bodo pogajanja težka. Kar zadeva eh, predlog proračuna, pomeni pravzaprav osnutek eh, realističnega proračuna ob upoštevanju eh, naših sedanjih potreb in prednosti. Potrebno je reči, da smo v našem eh, uvodnem poročilu to dovolj dobro zastavili. Kaj ti ta splošna postavka 1A se je zmanjšala glede eh, plačil in eh, eh potem tudi sprejetja programov za 10 odstotkov na podlagi prometa, pa smo dosegli povečanje za 9 odstotkov, kar pomeni, da smo na nek način privilegirani v precej omejenem eh, sicer omejenem okviru. Kar zadeva besedilo sugestij, eh, poročilo skuša podati te sugestije, v čim bolj koncizni obliki, zato da je sporočilo lahko čim bolj precizno in natančno, brez prevelikih podrobnosti, zato da se zlasti osredotočimo na tiste točke, ki se nam zdijo najbolj zanimive. Kar zadeva pilotske projekte, smo se tu držali tiste, ki so jih sprejeli koordinatorju našega odbora in Evropske komisije. Vedeti moramo, moramo, da obstaja možnost za približno 120 milijonov evrov in 50 milijonov evrov in sicer za pripravljalne projekte eh, in pa približno 400 milijonov evrov v okviru pripravljalnih projektov različnih eh, odborov in zaželjeno je, da, bi, eh, da se držimo tega, kar so definirali koordinatorji eh, v soglasju s komisijo in otot tudi eh, ti predlogi, ki so osredotočeni zlasti na tistih akcijah oziroma tistih dejavnostih, ki so bile izbrane. Potem 3 milijone 800 tisoč evrov eh, z vidika dejavnosti v okviru pilotskih projektov. V odstotku to pomeni približno 6 odstotkov tega, kar je možno predvideti za projekte in te dejavnosti. Kar zadeva eh, predlog proračuna na področju na eh, področju prometa, gre za agencije eh, z vidika eh, normalizacije, kajti tu gre za kronično podfinanciranje in cilj To je tudi cilj predlogov spremem, zato da bi lahko zadostili potrebam agencijam. Z vsemi smo se povezali, z vsemi smo o tem razpravljali, zato da bi ustvarili ravnovesje med njihovimi potrebami, finančnimi zmogljivostmi, načrti in tako dalje. Predlogi spremembi, sprememb, ki so predlagani v tem poročilu, so že bili predmet tudi strinjanja s strani posameznih raznih agencij. In Zlasti pa, kar ni mogoče sprejeti, so nekateri operativni odhodki oziroma izdatki, na drugi strani so tu upravni odhodki eh, skupin, ki se nanašajo na TNT eh, in eh, drugo. To naprimer ni bilo sprejeto in v poročilu predlagamo, da, eh, se, ponovno, da se ponovno vzpostavi ta proračun proračun eh, v skladu eh, s temi rezultati. Sicer eh, v odboru za je v odboru za proračun to bilo obravnavano in potem tudi v povezavi s tem, kar je bilo Eh, predmet obravnave v svetu. Toliko sem želel uvodoma povedati. Dominik. Najlepša hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Prvi je gospod Liberalski za skupino socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Gospod in gospodje, dovolite mi, da začnem z naslednjim. Naš poročevalec, eh, gospod Rike, je opravil veliko dela, ko je poskušal najti rešitve, ki bi bile koristne za proračun našega odbora. In eh, pri okrepitvi proračuna za naše področje. Mislim, da je opravil dobro delo. Ravno tako pa želim povdariti tudi, da naš proračun postaja vedno bolj podoben nacionalnim proračunom. Vedno več je stroškov za nove pobude, za eh, nove akcije in eh, določene kategorije postajajo vedno manj pomembne, ko gre za obveznosti ali institucije, pa stroški kar nekako rastejo. Eh, Z eh, zadovoljstvom ugotavljam tudi, da je gospod Riki organiziral dovolj sestankov, kjer se je pogajal z različnimi deležniki. Ravno tako pa je dal tudi veliko možnosti političnim skupinam in odborom, da smo se pogajali o končni obliki proračuna, kadar je bil tak način primeren. Uh, Z vidika moje poslanske skupine, tiste prednostne naloge, ki smo jih pričakovali, eh, se tudi odražajo v proračunu. Zato lahko rečem, da nam ta proračun daje možnost, da eh, ukrepamo po korakih in da, začenjam, da dosežemo večjo raven integracije ter da eh, lahko zahtevamo, Eh, več in več dela od posameznih agencij, ki jih financiramo. Ravno tako nam je uspelo doseči predvsej kompromisov in nekateri niso bili enostavni. Naprimer, prvi kompromis sploh ni enostaven. Želeli smo, da bi za izvajanje projekta namenili dvakrat ali trikrat toliko sredstev, vendar smo kompromis sprejeli. Znesek, ki je tam zapisan, je. Eh, sprejemljiv znesek za izvajanje, ampak nasplošno kot skupina lahko rečem, da bomo te predloge sprememb podprli. Morda z izjemo določenih formulacij, naprimer, ko govorimo o konceptih izogibanja prometu, eh, se nam zdi nespremljivo, da odbor o prometu Eh, govori o tem, da bi promet odpravili ali omejili. Morda moramo postati bolj stroškovno učinkoviti pri eh, prometu, ampak to je tudi vse. Tukaj govorim eh, tudi o 1B. Mislim, da odbor za industrijo ne bo govoril o odpravi industrije, tudi odbor o zdravju ne govori o odpravi zdravja. Zato, uh, Tudi mi ne smemo početi četa, česa takega. Gre za proračun, ki je izdelan po novem postopku in torej vsebuje nov element. Glede na dane pogoje je ta proračun dokaj razumen, eh, pa tudi celoten postopek je bil izveden na zelo zadovoljiv način. Najlepša hvala za pozornost. Eh, hvala za liberalce, gospa Jensen. Hvala, predsednik tudi mi lahko podpremo predloge poročevalca. Mislim, da se je zelo resno lotil svojega dela in da nam je predložil realističen in zelo osredotočen proračun. Zauzemamo se za stvari, ki jih lahko zagovarjamo in eh, ki jih realistično lahko uresničimo in ki so realistično lahko tudi sprejete na končnem glasovanju. Zahvaljujem se torej gospodu Rikeju eh, tudi za sodelovanje. Omaknila bom predloge sprememb, ki sem jih uložila, zato ker se ti že odražajo popolnoma v kompromisnih predlogih sprememb in zelo me veseli, da tisto, na kar smo se posebej osredotočali, pravice potnikov in eh, enoten umestnik za informacije in rezervacije za vse oblike prevoza, Eh, ter eh, uporaba eh, ITS. Vsekakor pozdravljam pilotske projekte, ki so bili predlagani, kar zadeva umestnik za informacije in rezervacije v prometu. Kajti na ta način spodbujamo razvoj ustreznega umestnika, preko katerega bi lahko na enem mestu rezervirali uh, vozovnice za vlake po vsej Evropi. Mislim, da je to zelo dober predlog in eh, naša skupina podpira stališča gospoda Rikeja. Hvala. Hvala. Za zelene gospa Dura. Oui, merci, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu gospodu Rikeju za, za kakovost tega sodelovanja. V sedanjem kontekstu je seveda pomembno, da, je, da so stvari za področje prometa dobro urejene tudi s temi novimi eh, sredstvi, tako da bo to poročilo lahko povsem uravnoteženo. Tu so nekateri predlogi sprememb, zato da dosežemo čim bolj eh, trajnostno opredelitev za različna področja eh, in sicer uprit Eh, mobilnosti in nekaterih eh, sredstev, eh, prometnih sredstev. To je korisno delo in to bo prav gotovo pomagalo, da lahko podpremo čim bolj trajnostno obliko prometa. Najlepša hvala, gospod Bradborn. Uh, <clears throat> hvala, predsednik. Verjetno za vas ne bo presenečenje, da sam ne bom tako naklonjen temu, kar imamo pred sabo, kot so predstavniki ostalih skupin. Ko sem si pogledal vložene predloge sprememb, se mi je zdelo, da je eh, parlament nekako kolektivno eh, postal nerazumen. Času, ko posod zmanjšujemo javne izdatke, imamo tukaj predloge, s katerimi eh, povečujemo eh, zneske, ki jih Baroso zahteva od posameznih eh, držav članic. In eh, upal sem, da bo to samo v našem odboru se dogajalo, ampak očitno se dogaja po celotnem parlamentu. In tudi, če bi lahko podprl povečanje izdatkov za določene projekte in pri nekaterih primerjih se mi zdi to logično, naj povem, da tukaj ne gre za povečanje izdatkov za projekte. Večina tistih uh, predlogov za povečanje izdatkov, ki jih imamo pred sabo, uh, se nanaša na birokracijo, kajti v, v največji meri gre tukaj za večje stroške za agencije. In kaj bo, bo to uh, spremenilo, kar zadeva uh, promet po Evropi? Mislim, da lahko, ne moremo si od tega obetati bistvenih izboljšav. In je nekaj stvari, kjer eh, lahko rečemo, da namenjamo sredstvo za nekaj, kar eh, je tega denarja vredno, ampak večina dodatnih izdatkov, ki jih zahtevamo, eh, služi samo povečanju števila birokratov in količini birokracije, ki že obstaja. In zato moja skupina ne bo podprla teh uloženih predlogov. Najlepša hvala, gospa Jala Sender. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati eh, gospodu poročevalcu in pa poročevalcem v senci za upravljeno delo. Edina stvar, ki bi jo omenila poročevalcu, eh, sta dve razjasnitvi. To si želim pri predlogu spremembe 6406, ko govorimo o tem, da bi razširili reševanje problemov pri varnosti kolesarjev z uh, kolesarsko stezo, naprimer kot je pot uh, svetega Jakoba. Vidim, da je tu poročevalec proti. Uh, tak predlog spremembe je že obstajal v prejšnjem proračunu in mi mislimo, da je v tem trenutku pomembno, da se to ohrani. Uh, Na drugem mestu pri predlogu spremembe ena, tukaj, oziroma kompromisnem predlogu, tukaj vidim, da poročevalec nekako zmanjšuje eh, naš predlog za socialni turizem. Turizem se je povečal za 9 odstotkov, to je treba upoštevati, ampak od 1. januarja letos, potem, ko je eh, Lizbonska pogodba stopila v veljavo, je turizem eh, tudi v pristojnosti Evropskega parlamenta to je zdaj področje, ki spada pod Evropsko unijo. In ne smemo dovoliti, da se predlog spremembe zmanjša že v osnovi. Poleg tega v celotnem postopku uh, moramo to upoštevati. Ne smemo eh, naš, našega prvega predloga zmanjšati na minimum in s tem iti v predlog oziroma v uh, odbor za proračun, kajti še tam bodo potem ta predlog zmanjšali ne smemo torej ga zmanjševati že mi. Upam, da bomo predlog tega odbora ohranili, eh, tako kot je bil predstavljen v našem predlogu spremembe. Zato prosim poročevalca, da bi ohranil ta predlog spremembe in da ne bi šli v kompromis. Lahko zagotovim in to lahko potrdijo tudi moji kolegi, da v celotnem postopku kljub dobrim namenom parlamenta eh, da ohranimo svoje stališče v primerjavi s svetom in da ohranimo tudi ustrezne zneske, se ti ponavadi zmanjšajo. Zato prosim, da ohranimo program, ki ga je predstavil tudi gospod Tajani. To je pomemben program, treba je podpreti tako industrijo, kot tudi uh, ohraniti turistične tokove v Evropski uniji. Mislim, da bi zato morali ponovno razmisliti o tem predlogu. Hvala. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Nimamo več govornikov na seznamu, zato dajem besedo nazaj poročevalcu. In eh, medtem, ko on eh, zaključuje, naj vas opomnim, da boste potrebovali svoje glasovalne kartice za glasovanje, torej imate še nekaj minut, da jih poiščete, če jih nimate pri sebi. Ima komisija morda kaj dodati? Euh, Strinjamo se s poročilom, ki ga eh, predlaga Rike in drugih pripomp. Imamo hvala lepa. Najlepša hvala, potem pa kar Dominik. Zelo na kratko, gospod predsednik, najprej se za sodelovanje zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci, s katerimi sem zelo realistično in prijetno sodeloval in sicer v duhu konstruktivnega dialoga, lahko rečem, zato se jim zahvaljujem. Nimam pravzaprav veliko pripomp, pravzaprav gre vedno za eh, težavno zadevo in sicer eh, med tistimi, ki denar porabijo zaljubljajo in tistimi, ki zanj skrbijo. Želim eh, reči, da zlasti glede uh, Zmanjšanje se nanaša zlasti na upravne odhodke v tem eh, proračunu in zato, da ne bi imeli prevelike birokracije, na drugi, birokracijo, na drugi strani pa skušamo ohranjati potrebna sredstva za operativni del programa. Zahvaljujem se Marku, Cezarju in drugih za določene programe, ki so pomembni instrumenti rasti in izpolnevanja eh, operativnih ciljev. Mislim, da smo eh, glede tega pravzaprav dosegli veliko eh, soglasje, glede tega, kar pravi Ines in nič celih šest odstotkov. Mislim, da ne mislim, da bomo šli nujno izpod tega, vendar pa seveda je to vedno zelo zapleteno, kadar delamo z eh, tega vidika uravnoteženosti in lahko pa bi pravzaprav predvideli tudi višjo raven glede kompromisne rešitve, glede nič celih 86. No, moram reči, da nisem povsem dobro razume, razumel tega uh, uravnoteženja med obemi, uh, vendar v glavnem bi želel povedati toliko, gospod predsednik. In mislim, da bomo lahko prišli na glasovanje, gospod predsednik. Uh, Najlepša hvala, Dominik. Tudi sam se zahvaljujem ne samo tebi in zaposlenim ter sekretarijatu, temveč tudi poročevalcem v senci in njihovim sodelovcem za to težavno delo, ki ga to vrsten postopek vedno prinaša s seboj. Tokrat pa je vse skupaj še teže, ker imamo samo eno obravnavo, medtem ko smo v preteklosti vedno imeli še drugo priložnost. Torej, res sem zelo hvaležen za delo, ki ga opravljate vsi, tako izvoljeni kot neizvoljeni. Zdaj pa lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo izvedli testno glasovanje. Tisti, ki nimate kartic, ki ste izgubili svoje eh, kartice ali jih posušili v sušilcu, lepo prosim, da nam to nakažete zdaj, ko izvajamo testno glasovanje. Torej, glasujemo. Tisti, ki nimate kartic, dvignite roke, da bomo videli, kje ste. Gospod Alka Dravi je zelo vzoren. Torej samo Said in Dominik. Pri EFT imamo dva preveč. Prosim, če to upoštevate. In ko bomo glasovali, prosim tiste brez kartic, da pokažejo, kako želijo glasovati. Dobro, začnimo torej, gospe in gospodje. Predlog spremembe 6406. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Bomo preverili, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. Torej, glasujemo o 6406. There's an indication from Mr. Said Al Qadari and Mr. Dominic Rike. We now have one green. Imamo enega zelenega preveč in dva iz EFD preveč. Well, in that case, then, where's the AFD? Kje je AFD? Then, then I'm going to do this. Potem bomo to ročno naredili, kaj ti uh, eh, s temi karticami je očitno nek problem. Lahko še enkrat začnemo z glasovanjem o 6406. Kdo je za? Visoko dvignite roke, prosim. Kdo je proti? It is rejected. Zavrneno. 6408, although šest štiri nič osem, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest štiri nič devet, eh, predlog spremembe poročevalca za? proti, vzdržani, sprejeto. 643 nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 641 nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Samo v zadnji dve številki bom povedal 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 12, za, proti, vzdržani, sprejeto 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za, proti, vzdržani, sprejeto 17 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 28 je naslednji, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 21, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Nič štiri. Matera, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Nič pet. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Kompromisni predlog tri. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 34 in 31 sta umaknjena, 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In nič sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še prilogi spremembe uh, eh, kosnutku mnenja. Ena, gospod Juran, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog sprem je dve v dveh delih. Prvi del, eh, celotno besedilo, razen konceptov eh, izogibanja prometa, o prvem delu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, ta pa postane brezpredmeten. Tretji predlog spremembe, ali sem der, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Osem. Gospod Juran, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis pet. Tudi v dveh delih. Ne vem, ali smo dosegli kompromis, ker imamo pač. Eh, ta predlog v dveh delih. Prvi del, celotno besedilo razen besed by encouraging commodality between all modes of transport and. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del ali o tem tudi glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. We have... Well, I thought Mrs. Jensen had withdrawn all her... Mislil sem, da je gospa Jensen umaknila svoje predloge sprememb. Še o delu 6a. Eh, gospa Jensen, eh, slišal sem, da želite ustni predlog spremivali. Je to res? Pravzaprav, kolikor vem je gospa Incen sama umaknila svoje predloge sprememb, ampak to je pa skupaj s poročevalcem, zato vprašajte Dominika, ali umika ta predlog spremembe. Dominik? Strinjal sem se z gospo Jensen, da se to doda. A priori Besedilo je na koncu glasovalnega seznama, gospod predsednik. Torej glasujemo o tem eh, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Enako z predlogom spremembe gospe Duran. Torej glasujemo še o tem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo pri končnem glasovanju. Zdaj moramo natančno prešteti glasove. Vsi, ki ste za, dvignite roke, visoko jih dvignite. Kdo je za? kdo je proti, to bo lažje prešteti. Torej, kdo je proti? Se kdo vzdrži? Enaintrideset za, štiri je proti in en vzdržan glas. Čestitke gospodu Rikeju za to poročilo. Hvala vsem za vaše potrpljenje. Uh, tudi glede na to, da glasovalni strojčki niso delali. Naslednja točka na dnevnem redu. Je. Uh, so preiskavi incidentov in nesreč v civilnem letalstvu stanje. Preden dam besedo poročevalcu gospodu Deveri, bi rad obvestil ta odbor, da pogajalska ekipa poročevalca in pa uh, eh, poročevalce v Sencu, da so se izpogajali na osnovi 93 predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Gospa Devera uh, eh, je o tem govorila še s koordinatorji. Eh, in sicer glede rezultatov pogajanj koordinatorji so tudi podprli delo, ki ga je opravila in kompromise, ki jih je dosegla. Zdaj bo spregovorila gospa Devera eh, tukaj pred našim odborom o svojem poročilu. Preden vam dam besedo, Kristin, bom prosil. Hvala za tišino. Vsi dodatni sestanki, ki jih želite imeti, so lahko izven dvorane, da bomo lahko prisluhnili gospe Devera. Merci, monsieur le président, chers collègues. Merci. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Eh, zadovoljna sem, da vam lahko tu predstavim, eh, kako daleč smo prišli s preiskavami v zvezi s preprečevanjem incidentov in nesreč v letalstvu. Po več tednih težavnih pogajanj smo prišli do soglasja po, obravn, po prvi obravnavi v svetu. Svet je pristal na ta kompromis eh, z dopisom, ki ga je poslal 30. Eh, julija koordinatorjem eh, in v skladu z zadevnim členom bi vam sedaj predstavila ta kompromis in zaprosila za vašo podporo. Vesela sem, da smo prišli do soglasja v prvi obravnavi, pa me najbolj veseli to, da je to besedilo pred nami eh, dobra uredba, pomeni konkreten napredek pri preprečevanju nesreč in skrbi za Eh, družine žrtev. Gre za, eh, zahvaljujem se poročevalcem za odlično sodelovanje, kar nam je omogočilo, da dosežemo ta cilj. Spregovorila bom o glavnih spremembah med tem besedilom in poročilom, ki je bilo eh, sprejeto 30. Eh, jul julija. Eh, torej, na podlagi preiskav eh, teh, eh, eh teh nesreč smo lahko eh, prepričali, Eh, svet, da eh, pravzaprav eh, črta nekatere, nekatere omembe in zlasti zato, da se upošteva tudi možnost na vzkrižja interesov kar zadeva vprašanje obsega oziroma področje uporabe, pa za nas ni bilo eh, sprejemljivo to, da gremo korak naprej z vidika letalske varnosti. Eh, naše stališče je prevladalo eh, in bilo sprejeto. Kar zadeva razloge, je svet menil, da so nekateri predlogi sprememb, ki bi lahko pomenili pravzaprav oziroma oziroma bili v nasprotju z nujno prožnostjo, zato je bilo za naš odbor nujno, da opredelimo funkcije omrežja in vzpostavimo načela letnega dela in zajamčenja eh, pravice do eh, eh, sodelovanja in sicer v okviru sedmega člena po tehničnih in eh, tudi eh, sodnih preiskavah gre namreč eh, za zelo občutljive elemente. Potrebno je bilo upoštevati raznolikost sodnih sistemov držav članic, potem tudi dejstvo, da bi bilo včasih v nekaterih primerjih celo potrebno spremeniti eh, samo eh, ustavno ureditev oziroma ustrezno eh, relevantno ureditev v okviru uh, ustave, kot je primer Švedske, tako da smo ob soglasju s poročevalcem v senci uh, sklenili, da delujemo učinkoviti dostop uh, preiskovalcev do uh, dokazov in pa sodelovanje med sodnimi uh, organi in preiskovalnimi organi. Uh, potem eh, sklenjeno je bilo, da eh, bo tisto, kar spada v eh, pristojnosti, ki se nanašajo na dokazno gradivo, da se bo tu omejilo na dokaze. In uh, Naše besedilo je potem bilo sprejeto, celo okrepljeno in eh, tu smo se odločili eh, tudi, da bo šlo za obvezno posredovanje informacij. Tako da smo dosegli eh, strinjanje tudi glede te točke. Kar zadeva delegirane akte, je bil svet precej neprožen. Tako da smo se odločili sporočevalci v senci, da to ni sprejemljivo, ker bi to pomenilo precedens za vidika bodoče zakonodaje in eh, zakonodaja, ki daje eh, trenut, sedaj pravzaprav enake prerogative, enake pristojnosti parlamentu in svetu. Na koncu je svet sprejel, kar smo predlagali in zato bo potrebno sedaj eh, stvar voditi prek postopka koordinacije kar zadeva vprašanje odložitev eh, eh, objave seznama potnikov, eh, je bil svet za rok dveh ur. To je bilo potrjeno in kar zadeva neposredno uveljavljanje seznama nevarnega blaga, se je je bilo to do dodano. Kar zadeva vprašanja, ki se nanašajo na družine žrtev, tu smo dodali veliko predlogov sprememb ki jim svet pravzaprav ni bil naklonjen. E, nekaj sprememb, formalnih sprememb oziroma redakcijskih sprememb je sicer bilo sprejetih. E, gre za možnost, naprimer, da v času rezervacije da se navede uh, ime o osebe, ki dobi informacijo, potem zajamčenje zaupnosti podatkov, če tako zahteva eh, družina, na to eh, tudi oseba, ki je kontaktna oseba v toku trajanja preiskave obveznost za vse letalske družbe v Evropi, da eh, so opremljene s kriznimi eh, programi oziroma načrti v primeru nesreč in pa tudi eh, obveznost, da obstaja vsaj minimalno zavarovanje v smislu očkodnin družinam žrtev. Potem je tu točka, kjer so bila pogajanja še najtežja. Sporočevalcem v senci smo ostali čvrsto pri svojem stališču, kajti le tako lahko izboljšamo preventivo na področju eh, nesreč v letalstvu, zato da bi dosegli napredek za vidika letalske varnosti. Po dolgih pogajanjih, torej eh, zahvaljujoč podpori Evropski komisiji, svet sprejel dostop do podatkov eh, na tem področju in posredovanju pod, torej, informacij eh, državam članicam, zato da je možno voditi preventivne dejavnosti, zato da do nesreč ne bi prihajalo. Tu je bila tudi zahteva, da, eh, da komisija pred 31. decembrom predstavi svoj predlog in to je svet sprejel, tako da v grobem eh, je to bistvo kompromisa. Poudarim naj, da smo odlično sodelovali s poročevalcem v Senci, eh, ta predlog, eh, ki je tu pred nami, pa prav gotovo tudi ustreza zahtevam eh, odbora Tran. Zato predlagam, da sprejmemo to besedilo, da gre besedilo na plenarno zasedanje in upam, da bo to možno realizirati eh, v času 2. septembrskega zasedanja. Najlepša hvala, gospod Devirak. 2. septembr te, o, drugo septembrsko plenarno zasedanje v Štrasburu je določeno za glasovanje o tem. Naslednji govorec. Gospod Zemka. O naše stanovisko, to ja tudi chcę... Gospe in gospodje, glede našega stališča bi rad poudaril, da ste, so bile upoštevane pripombe našega, naše stranke. Mislim, da je to zelo uravnoteženo poročilo in rad bi čestital poročevalki za naše dobro sodelovanje. Meissner, Gospa Meissner iz Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik. E, že večkrat sem se zahvalila poročevalki v imenu naše skupine. Res je opravila odlično delo in Tudi v imenu gospoda Kacina, našega poročevalca v Senci, še enkrat najlepša hvala. Uh, gospa Deverak je že pripovedovala o tem, kako se je bilo potrebno boriti proti svetu, zato da bomo zagotovili večjo varnost pri eh, veletajskem prometu za prihodnost in to je bil naš cilj, da zagotovimo varnost podatkov o potnikih in eh, večjo varnost, ter da kljub temu dosežemo eh, korak naprej in res upam, da bomo široko podporo lahko to poglavje zaključili. Gospa Lichtenberger za zelene. Ja, herzlichen Dank. Najlepša hvala pročevalki. Sodelovanje je bilo zelo pozitivno in ob koncu nam je uspelo nekaj ključnih eh, točk, ki so nam bile v širšem eh, kontekstu skupne, eh, vendarle uveljaviti. In ne moram veriti, da pri varnosti nacionalni egoizem igra tako veliko vlogo in bila sem presenečena tudi, kadarkoli sem slišala stališča sveta. In države vedno verjamejo, da samo one in izključno one eh, so uspele izračunati kvadraturo kroga in da so izumile vse, kar je potrebno izumiti in potrebno je reči, da smo na koncu vendarle dobili sprejemljiv kompromis. Stvari niso bile enostavne, ko gre za podatke o potnikih, ko gre za uh, obveščanje eh, svojcev potnikov v primeru nesreč in mislim, da smo tukaj vendarle uspeli najti dobro rešitev. Tisto, kar bi še želela dodati, posem na kratko, je, da eh, smo se tukaj zopet na veliko soočali z delegiranimi akti in to bomo morali prestajati pri vsakem poročilu, ker tukaj gre enostavno za to, da pravice, ki smo jih na novo dobili kot parlament, moramo zagovarjati v konkretnih primerjih. Torej, na to želimo upozoriti, to se bo ponavljalo in to bo stalna točka spora s svetom, zato ker eh, tukaj pač poskušamo vedno v konkretnem primeru eh, uveljaviti pravice, ki smo jih dobili in ki, jih, ki jih poskuša svet nekako relativirati ali nam jih celo odreči. In eh, ravno na področju letalstva moramo biti tukaj ustrajni eh, in jasno moramo povedati, da parlament igra osrednjo vlogo v teh vprašanjih. In eh, tukaj smo bili bolj na strani strokovnjakov kot pa nacionalnih lobistov. Hvala. Hvala, uh, gospa Foster. Yeah, thank you, chairman, and... okay. E, v imenu naše stranke bi se rada zahvalila gospodu Vejrak, poročevalki, za vključevanje poročevalcev v senci, za naše razprave, ki smo jih imeli. In rada bi na začetku povedala tudi, da upam, da bomo dobili kakšno tehnično uredbo v prihodnosti e, tudi za druge oblike prometa, ne samo letalstvo. Rada bi, e, da bi, če se to zgodi, bilo m, mm, bila izdelava osnutka lažja. Gospa Deva Irak je tukaj upravila res dobro delo. Pri predlogih uh, sprememb se tudi to kaže. Obstaja politična dimenzija tega problema. Uh, tudi v tem odboru smo razpravljali o tem, ampak v osnovi gre za tehnično uredbo. Upam, da bo komisija to upoštevala. Eh, tretje države morajo upoštevati vse, kar se mi tukaj odločimo, tudi ko gre za letalstvo in rezultati morajo biti skladni s tem. Gospoda Vejrak je pravilno povedala, da smo imeli nekaj problematičnih tem, o katerih se je bilo treba eh, boriti. Šlo je za različne eh, pravne postopke v različnih državah članicah in mislim, da smo z rezultatom zdaj zadovoljni vsi. Eh, še posebej tisti, ki smo vključeni v pravosodje. Potem o poročevanju, o poročanju smo tudi uh, se veliko pogovarjali in upam, da bo, bodo rezultati dobri, ko se bo ta direktiva oziroma uredba tudi izvajala. Dobro je, da je šla komunikacija v obi smeri oziroma da je vse delovalo. Uh, parlament je poslušal svet, svet pa parlament. Uh, um, in agencija za preiskave letalskih nesreč eh, je tudi dobro sodelovala tukaj uh, s parlamentom, svetom in z tem odborom. Prizadevali smo si za dobre rezultate in zato, da ne bi v kratkem času spet morali najti tega vprašanja. Upam torej, da bo stvar delovala. Imamo zelo dobre postopke varnosti v Evropski uniji, države članice imajo dobre uh, agencije, ki se s tem ukvarjajo in mislim, da je to v korist vseh. Gospa Deverak je zelo povdarjala informacije za potnike. Vsi pozdravljamo, da se je to vključilo uh, in sicer na razumen način. Čakamo uh, torej, kako bo stvar šla naprej. Uh, Zdaj pa se zahvaljujem poročevalki in v imenu naše skupine ICR uh, eh, pozdravljamo celotno poročilo. Gospa Jala Sender, hvala gospod predsednik, hvala gospeda Vejrak za ogromno dela, ki ga je opravila. Sama bi rada podala dve vprašanje in pa komentar. Prvo vprašanje v povezavi z Evropsko agencijo za letalsko varnost. Uh, ali bo ta ohranjena tako, kot je bilo predvideno, ali bo prišlo do ločitve, neke vrste sanitarne ločitve eh, glede certifikatov in pa, mm, in pa preiskav. Potem pa še glede poročanja, ko gre za preiskave, mislim, da je to nujno ključnega pomena da bo ta agencija to lahko uporabljala tudi pri postopkih certificiranja in da se ti postopki izboljšajo. Zanima me torej, ali je to predvideno. Na drugem mestu pa o preiskovalcih. Preiskovalci več čas govorimo o e, nacionalnih preiskovalcih. Vi pa veste, da je bilo v zadnjih nesrečah, eh, tudi tistih, ki so se zgodile v Španiji, da so se vključile tudi e, oblasti oziroma preiskovalci iz uh, drugih uh, družb in pa evropski strokovnjaki, ne samo nacionalni. Mislim, da bi to morali upoštevati. Zanima me, ali bo to vključeno, kako je s tem bilo v preteklosti. Zanima me, kako bomo torej to rešili. Vidim tudi, da je vzpostavljena zaščita za osebe, ki so vključene v nesreče naprimer piloti, potem osebje. Zanima me, ali bi nam tukaj dali lahko kak podatek več, kako bomo te ljudi vključili. Veliko je preventive, ko gre za informacije, ki so ključnega pomena. Ne govorim o kriminalnih dejanjih, ko do tega pride tukaj treba takoj pravosodno ukrepati, ampak zanima me, na kakšen način zaščitimo eh, s tem vašim besedilom osebe, ki so ključnega pomena pri tej zadevi. Hvala. Preden bo na vrsti gospod Seyborn z komisije, želim še sam podati nekaj uh, besed, nekaj komentarjev. Čestitam gospi poročevalki. Uh, Pozdravljam to, da ste tesno sodelovali s poročevalci v Senci, tudi z menoj in koordinatorji. Obveščali ste nas redno o tem, kaj se dogaja v pogajanjih. Hvala za to. Pripravljeni ste bili poslušati tudi vsem stališčem, ki so bila izražena, niste jih vedno upoštevali, ampak pogovarjali smo se, vedno ste bili pripravljeni sprejemati pripombe poročevalcev v senci in pa članov. Hvala, Kristin. Uh, osebno se ti zahvaljujem za uh, tvoje delo in pripravljenost. Najlepša hvala. Torej, na vrsti je komisija, gospod Seiborn. Uh, hvala, predsedujoči. Dobar dan vsem. Uh, No, iz pojasnil in tega, kar je povedala poročevalka in tudi poročevalci v senci, lahko vidimo, da eh, smo sedaj eh, na tem, da bo eh, ta težavni dosje vse bliže uspešnemu. Eh, dokončanju. In eh, tu gre za sodelovanje parlamentom in svetu na drugi strani in eh, čeprav nismo bili prepričani, da bo to mogoče. Tako da tudi sami čestitamo poročevalki in tudi poročevalcu v senci, kajti eh, s tem smo eh, si zagotovili, da je ta dodana vrednost, ki jo iščemo, lahko eh, ohranjena in eh, tudi eh, v svoji vsebini bila ohranjena. Gre za evropsko razsežnost, ki jo s tem dodajamo na tem področju preiskav. Eh, to pa nam bo predsedujoči tudi omogočilo, da bomo postali učinkovitejši, kar zadeva preventivo. Eh, in seveda bo temu moralo slediti še drugo delo in eh, lahko rečem, da sedaj to že prečakujemo in sicer tehnično delo Eh, se je že začelo, zato da se lahko dela še naprej na tistem, kar je potrebno še opraviti. Eh, in zahvaljujemo se za uspeš, upamo na uspešno glasovanje na drugem plenarnem septembrskem zasedanju. Vemo tudi, da za nekatere države članice ni bilo tako deš, težko pravzaprav premostiti svoje zadržke, vendar pa se zahvaljujem parlamentu za eh, to konstruktivno držo in eh, sicer tudi na podlagi predlogov eh, iz Evropske komisije. Še enkrat čestitke k opravljenemu delu. Kristin, hvala lepa. Kar zadeva pilotne projekte, to vprašanje je že bilo zastavljeno in povedala sem, da bo zagotovljena polna zaupnost podatkov glede elementov, ki, eh, elementov, ki jih piloti posredujejo, piloti posredujejo agencijam potem podatkovna baza, ki bo predmet analize in eh, katere cilj bo ravno, da lahko pride do preventivnih ukrepov v smislu preprečevanja nesreč in ti podatki eh, torej bodo eh, pomenili, da bo to na prišlo iz različnih kompetentnih oziroma pristojnih agencij držav članic eh, in tudi same agencije. Prav, eh, torej lahko rečemo, da eh, smo sedaj pripravljeni s tem za septembrsko zasedanje. Sedaj imamo še točko razno, vendar nimamo v tem okviru nič posebnega, razen če nimate sami kakšnih vprašanj. Če temu ni tako, potem naj vas spomnim, da se bomo naslednjič eh, sestali 27. Eh, septembra ob 15. Eh, uri, sicer pa prosim, da se koordinatori vrnejo sem ob 10.30. Ob 10.30, prosim, bomo začeli sejo s koordinatorji. Še enkrat hvala vsem.